Tako, če ste pripravljeni, bomo začeli z glasovanjem. Posedite se, prosim. Gre za skupno sejo z odborom za pravne zadeve pod 55. členu poslovnika. Podpredsednik odbora Juri Madidelvo je z nami. To mi je veliko čast za to skupno glasovanje o programu Pravosodje. Preden začnemo, pa boste soporočevalca Heidi Hautala, Jozef Weinerholzer morda želela spregovoriti, ne? Potem pa lahko kar glasujemo. Ste pripravljeni? Tudi poslancem zbora Jurim bi želel povedati, da morate imeti glasovne kartice. 101, glasujemo. To je torej ponoma elektronsko glasovanje, naj to omenim. Glasujemo. 101. Is everyone ready? I'll just pause for a minute to let... Hvala lepa. Samo trenutek časa vam dam, da se namestite. Hvala lepa. Okay, the... Vedno lahko glasujete, ste glasovali. Aha. Počakal bom še, da glasuje poročevalka, ki ravno kar prihaja. Tako, lahko zaključim glasovanje. Ne, še vedno, še vedno. Lahko glasujete, jaz pa tu lučke več nimam. Dobro, poročevalka, soporočevalka je glasovala tudi. Konec glasovanja. Kaj se dogaja z napravo? Predolgo smo čakali, predolgo smo glasovali. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 122, glasujemo. Konec glasovanja? Ne, ne še. Sedaj pa je konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so imbe 129. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 130, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 132, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 133, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 134, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ko premi štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 142. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Komt 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 7. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 151. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kont 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 152, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 153, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. FEM 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kont 4. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. FEM 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. KONT 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 57, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM 10. Glasujemo.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 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kont 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo. sprejeto. Vse je lepo in prav, gremo naprej. Kompromis 22. Razmišljate o 79. predlogu spremembe? 79? Prosim. Yes. Da, potrebno je glasovati tudi o tem. My apologies, uh, Jean-Marie, you are correct. Um, Prečujem, Jean-Marie, prav imate. Vrnimo se na 79. Glasujemo. Najprej 79, potem pa kompromis 21. 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog svembe 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25. Glasujemo. A se pravičujem, pravi predsedoči FEM e 17. Sprejeto pravi, imate FM17, glasujemo. Druga napaka. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so nebe 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 3. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 27. Kompromis 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 95. Glasujemo. Ne, ne. Da. 95. 95, kolegice in kolegi. Glasujemo, konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kont 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kont 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 99, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 29, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa proračun 1, končno glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 46 za, 6 proti 2 vzdržana. Čestitke soporočevalcema Weidenholzerju in Hautali. Čestitke, kolega. Hvala lepa. Hvala lepa kolegicam in kolegom tudi iz odbora Juri. Thank you. Thank you very much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 nas kmalo zapustili in seveda potem bomo začeli z glasovanjem o ostalih.